Gospod predsednik. Gospod predsednik. Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zahaj, zasedá. Dobro jutro, dragi kolegi in kolegice. Odpa, otvarjam današnje plenarno zasedanje. Prva točka dnevnega reda je poročilo gospoda Kutasa o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2009. Med nami pozdravljam tudi predsednika eh, Evropske investicijske banke Filipa Mejstata, ki bo prav tako sodeloval v naši razpravi. Zdaj pa kar dajem besedo poročevalcu za štiri minute. Gospod Kutas, imate besedo. Mulțumesc mult, domnule președinte. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod predsedoj, predsednik Vajštad, eh, gospod komisar, kolegice in kolegi, predstavitev poročila EIB za leto 2009 spada v okvir demokratičnih postopkov, ki se izvajajo vsako leto. To je povezano z odgovornostjo Evropske banke do Evropskega parlamenta. Gre za uh, redno pripravo poročila, vendar to ni nič uh, banalnega. Treba je podariti neke stvari, ki so izredno pomembne za prihodnost Evropske unije. Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je EIB postala instrument, eh, ki podpira tudi zunanjo politiko Evropske unije. Prav tako je EIB pomembna partnerica, saj pomaga dinamizirati eh, evropsko gospodarstvo. E, Predsedojoči prosi govornika, da govori nekoliko počasneje. Želim se zahvaliti svojim kolegom za vse, kar so naredili za to, da bi to poročilo bilo boljše. Ravno tako se želim zahvaliti e, zaposlenim Evropske investicijske banke, zlasti se želim zahvaliti predsedniku Filipu Majštetu in njegovemu podpredsedniku. Vsi eh, iščemo eh, način, kako bi se lahko dogovorili o tem, kako bo Evropska banka dodeljevala svoja posodila eh, za to, da bo pomagala nekaterim državam članicam, ki so preveč zadožene in so zato v težavah. V eh, gospodarski krizi je treba eh, še toliko bolj vlagati v izobraževanje, zdravstvo, infrastrukturo, energijo. Eh, in rešitve so lahko samo evropske. Evropska investicijska banka mora pri tem igrati pomembno vlogo. Dovolite mi, da omenim dva pomembna primera, ki ilustrirata način, kako Evropska investicijska banka eh, spodbuja gospodarstvo. Najprej posojila majhnim in srednjim podjetjem in obvezna posojila, ki so namenjena financiranju konkretnih projektov. 90 odstotkov evropskih podjetij so majhna in srednja podjetja in ko se vanje investira, se na ta način prispeva k eh, raz, dejavnostim, ki prispevajo k eh, razvoju in raziskavam tudi na ravni EU. V obdobju 2009-2010 je EIB zagotovila financiranje, ki presega, presega letne obveznosti, ki je 7,5 eh, milijard evrov in eh, novi instrumenti financiranja so bili ustvarjeni tudi za eh, majhna podjetja 200 milijonov evrov. Tu gre predvsem za denar, ki je namenjen mikrokreditom. Vendar pa moramo govoriti tudi o postopku, ki je potreben za dostop do teh sredstev. Ti Eh, postopki so pomembni, kakor tudi postopki izbora. Eh, ti postopki morajo postati bolj transparentni. Evropska investicijska banka mora zagotavljati tehnično pomoč in tudi sofinanciranje eh, v konvergenčnih regijah, tako da bo do lahko ustrezneje uporabljeni evropski skladi, ki so namenjeni za ta sredstva. Tu bi želel omeniti zlasti obvezna posojila za velike projekte. ali imamo prav, da imamo toliko upanja glede te eh, vrste financiranja? Mislim, da ja. Kaj ti eh, eh, Ocenje, ocenevanje bonitet velikih podjetij se mora izboljšati, tako da bodo tudi investicijski postopki lažji. Tukaj gre za multiplikativni učinek in Na ta način bodo eh, podjetja imela več denarja, da bodo lahko realizirala infrastrukturne projekte, eh, projekte na področju eh, transporta in trajnega razvoja oziroma trajnostnega razvoja. Ključni projekti so z področja infrastruktur, cestnih infrastruktur, železniških infrastruktur. Na ta način bo mogoče tudi zmanjšati energetsko odvisnost Evrope, zlasti tu, mis, eh, tu mislim na investicije v plinovod na Buko. Ko govorimo o gospodarski krizi, moramo govoriti tudi o fiskalnih paradižih. Kajti, ker ni dovolj transparentnosti, eh, kar zadeva izbiro finančnih posrednikov, eh, zaradi tega obstaja tveganje, da nekaterja posojila pristanejo v davčnih paradižih. V vendar pa eh, mor, mora EIB poskrbeti za to, da ne sklepa poslov s takimi posredniki, ki bi predstavljali takšno tveganje. V tem trenutku pa nismo povsem zadovoljni s postopki izbire, ki jih ima EIB za izbor eh, finančnih posrednikov. EIB mora eh, letno objavljati rezultate v zvezi tudi s posredniki. Ravno tako mora banka bolj pomagati državam v razvoju. In v teh državah v razvoju Evropska investicijska banka podpira cilje zunanje evropske politike, torej na ta način se ti cilji podpirajo. In iz tega razloga menim, da bi več eh, ljudi morali zaposliti eh, na eh, mestih, ki se ukvarjajo s pomočjo eh, državam v razvoju. To morajo biti eh, specializirani ljudje za to eh, področje. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo dobi predsednik Mestad. Gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanci in poslanke, dovolite mi, da se vam eh, zahvalim, da ste me še enkrat eh, povabili za to, da lahko razpravljam o vašem poročilu o eh, dejavnostih Evropske investicijske banke. Zlasti se želim zahvaliti vašemu poročevalcu, gospodu Kutašu ki je sprejel zelo pametno rešitev, ni se osredotočil samo na retrospektivo, torej ni gledal samo nazaj, ampak je gledal tudi naprej na svojem poročilu. In želim vam povedati, da je naš upravni odbor dal trojno osmeritev delovanju Evropske investicijske banke za naslednja leta. Delovali bomo na podlagi treh usmeritev. Najprej eh, eh, realizacija strategije EU eh, e 2020, boj proti podnebnim spremembam in pa podpor zunani politiki Evropske unije glede na gospodarsko in finančno krizo, ki se je začela leta 2008, smo sprejeli nekaj kratkoročnih eh, rešitev za to, da bi najprej eh, rešili banke, potem da bi spodbudili gospodarsko oživljanje. In kot veste, tu obstaja Evropski načrt za eh, oživljanje gospodarstva, ki ga je Evropski svet sprejel decembra 2008. In Evropska investicijska banka je pri tem sodelovala, povedala je svoj obseg. Uh, posojil na 168 milijard leta 2009. In eh, želeli smo se otročiti zlasti na glavne sektorje, ki jih je eh, Eh, opredelil tudi Evropski svet, to je podpora majhnim in srednje velikim podjetjem. Potem kratkoročnem odzivu. Na ta način smo se lahko izognili najhujšami. Sedaj moramo najti dolgoročnejše rešitve, to pa je strategija Evropa 2020. In eh, kritični elementi te strategije so eh, povečanje zaposlovanja in pa produktivnosti. Tu uh, moramo omeniti trikotnik znanje, usposabljanje, eh, raziskave in eh, inovacije, torej ta trikotnik znanje in Evropska eh, investicijska banka prispeva k realizaciji te strategije. Leta 2010 je štirimi milijardami investirale projekte na področju izobraževanja in za več kot sedem milijardami projekte raziskav in razvoja ter inovacij in Evropska investicijska banka namerava svoje financiranje na teh področjih še povečati in nameravamo tudi skupaj z Evropsko komisijo oblikovati skupne instrumente financiranja, podobno kot je RSFF, Risk Sharing Finance Facility, za raziskave, kajti takšni instrumenti eh, imajo eh, učinek vzvodja eh, za evropski proračun in z istimi zneski lahko evropski eh, proračun prenese dosti več eh, naložb in na ta način eh, pa tudi evropski proračun zmanjšuje breme Evropske investicijske banke, se pravi z istim obsegom denarja, z istimi zneski lahko dosegnemo več. RSFF je dober primer tega. Leta 2010 je bil prispevek iz proračuna 480 eh, milijonov, EIB eh, e 700 eh, milijonov in tako smo lahko zagotovili posojila v višini več kot 6 milijard evrov, kar je skupaj 16 milijard evrov, se pravi dvojni učinek vzvodja, ki ga omogoča ta oblika instrumenta. To nam pa omogoča, da je prispevek Evropske investicijske banke in pa strategija eh, Evropa 2020 predstavljata eh, sinergijo in eh, skupaj s komisijami in drugimi finančnimi institucijami bomo ta sinergijski učinek eh, dosegli. Drugo področje delovanja je boj proti podnebnim spremembam, ki ima dramatične učinke, to je naša prioriteta in je tudi prioriteta Evropske unije. Jedrska nesreča na Fukushimi in to, kar se dogaja okoli tega, še bolj podarja potrebo po masivnem vlaganju v eh, gospodarstvo z energijami, z obnovljive vine energije z, v projekte energetske očinkovitosti. Nameravamo vlagati v tiste projekte, ki bodo neposredno zma, zmanjšali emisije. Eh, ti, po, eh, ta posojila so sedaj vršili 20 milijardov, to je 30 odstotkov vseh naših posojil, ki jih damo. Potem posojila za projekte obnovljivih vin energijo 6,2 eh, milijardi tu gre v glavno za projekte za proizvodno eh, sončne in veterne energije, potem so tu projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti. Ta posojila so se zvižala na 2,3 milijarde leta 2010, v naslednjih letih se bodo še povečala, kajti ogromno je mogoče prihraniti energije zlasti v javnih stavbah in v stanovanskih stavbah v mnogih eh, evropskih mestih, kar pa zadeva investicije v mestni promet eh, in s tem zmanjšati individualni promet. Torej, tu je AIB e eh, zagotovila 7,9 milijard evrov leta 2010. S tem delom bomo nadaljevali, še naprej bomo podpirali. Eh, varčevanje z energijo, energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in eh, avgusta bomo lahko že postavili metodologijo, ki bo zelo kompleksna, jasno, eh, ker obstajajo tehnične težave, ampak ta metodologija ima namen bolj natančno oceniti eh, odti, eh, oglični odtis posod. In to je tudi eh, znak, da smo pripravljeni sprejeti boj proti podnebnim spremembam kot našo glavno prednostno nalogo. In za konec tretje poglavje delovanja. Nobena moč eh, ne, ne, ne more, iz, nobena eh, država ne more izvajati zunanje politike brez eh, podpora, brez podpore. Eh, in ne more izvajati tudi svojega gospodarstva brez zunanje politike. Če želi Evropska unija res razviti zunanjo politiko, ki bo imela kak vpliv na sveto, mora tudi Evropska unija imeti fi, eh, finančna sredstva za to. In eh, če Evropska unija to želi, lahko EIB zagotovi takšno finančno pomoč. Ker zadeva zunani mandat, sedaj moramo videti, ali države članice, ki so tudi delničarke, Eh, sprejemajo takšen predlog in ali se bodo države članice tako odločile, ko se bodo sprejemale finančne perspektive za leto 2014-2020. Gospod predsedojoči, gospe in gospodje, to je bila ena splošna predstavitev eh, treh področji delovanja Evropske investicijske banke v naslednjih letih. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisar Ševčovič. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalil poročevalcu, gospodu Kutašu, za odlično poročilo. Ravno tako pa pozdravljam predsednika Majstata na tem plenarnem zasedanju, kajti mislim, da je zelo pomembno eh, in eh, da je tukaj in tudi strani komisije mu želimo čestitati za eh, odličen odziv Evropske investicijske banke v času finančne gospodarske krize. Njena vloga je bila res ključna. Eh, pomagala je premostiti vrzel v kreditih ne samo v državah članicah, ampak tudi za naše partnerje po svetu. EIB je uspela bistveno povečati svoje posojanje, poleg tega pa se je pri tem osredotočila na tista področja, ki najbolj prispevajo k rasti. Komisija se strinja s parlamentom, da evropska kohezijska politika in prehod na nizkooglično gospodarstvo predstavljata ključna cilja za EIB. Komisija je tukaj združila sile z skupino EIB za eh, pomoč konvergenčnim rezijam, regijam, poznamo eh, te instrumente. Eh, Jessica, Jeremy, eh, Eh, in nov instrument za boj proti podnebnim spremembam. Podpiramo posojanje malim in srednjim velikim podjetjem in eh, podpiramo vaš, vaš poziv k eh, večji preglednosti delovanja na tem področju. V tem kontekstu je potrebno opraviti oceno optimalne delitve dela med EIB in drugimi akteri. Velika prizadevanja EIB eh, izpostavljajo, kako pomembno je optimizirati kapital EIB. Ključno je najti pravo ravnovesje med uh, višjim obsegom in uh, tistimi projekti, ki so bolj tvegani, ampak so zelo pomembni v okviru delovanja EIB. Še nekaj besed o finančnih instrumentih. Uh, Mislimo, da je uporaba inovativnih finančnih instrumentov skupaj z ključnimi eh, institucijami, kot je e IB, nekaj, kar je potrebno razširiti. Eh, različna oblika posojil in jamstva prispevajo k večjemu učinku evropskega proračuna tudi za eh, tretje osebe. Eh, večja skupna uporaba sredstev in delitev tveganja bi lahko eh, prispevala k boljšemu pretoku kapitala in bi lahko prispevala k boljšemu vzvodju, eh, kar zadeva sredstva EIB. Ravno tako je potrebna nadaljna podpora strategiji 2020 in njenim ciljem. projektne obveznice eh, za eh, Evropo 2020, eh, čemer se trenutno posvetuje, je dobra ideja. Tukaj pozivamo k obsežnim čezmenjim naložbam, s katerimi bi podprli vodilne pobude in razvili pametno in povezano infrastrukturo ta pobuda eh, se osredotoča na financiranje specifičnih projektov na področju energetike, transporta, infrastrukture, telekomunikacij in drugih sektorjih eh, drugih sektorjev, ki bodo predstavljali podlago za prihodno rast in zaposlovanje. In eh, zelo me veseli, da ste tudi vi v poročilu podprli to pobudo. V kontekstu priprave eh, predlogov komisije za naslednji večletni finančni okvir komisija izvaja strateški prenislek in analize, zato da bi zagotovila optimalno rabo novih instrumentov v dialogu z EIB in drugimi finančnimi institucijami, pri čemer poskušamo eh, najbolje izkoristiti strokovno znanje na trgu. Eh, za, za konec še nekaj pripomp v zvezi z zunanjimi dejavnostmi kajti eh, kar zadeva financiranje izven Evropske unije, komisija tukaj pred, eh, podpira uporabo zgornjih meja, kar je predlagal parlament v okviru mandata EIB, še posebej eh, smo za povišanje za eno milijardo za regijo Sredozemlja, ki je trenutno zelo pomembna. EIB e mora še naprej prispevati in podpirati Eh, demokratični prehod v tej regiji. Ravno tako je potrebno uporabiti sredstva iz prejšnjih let za to, da eh, bi vlagali tudi v zasebni sektor v tej regiji. Podpiramo delovanje Evropske eh, investicijske banke na področju razvoja, vemo pa, da bo to pomenilo, da bo potrebno več zaposlenih in več strokovnega znanja v skladu s predlogi komisije uh, o zunanje dimenziji, bomo vzpostavili delovno skupino na tem področju, ki bo poskušala optimizirati delovanje mehanizmov in različnih posojil, v katerih sodelujejo Evropska komisija, EIB in druge večstranske institucije. Vzpostavitev take platforme bo prispevala k večji sinergiji in boljšemu sodelovanju med EIB in drugimi finančnimi institucijami. In v tem kontekstu naj omenim, da je bil memorandum o soglasju med Eh, komisijo EIB e in EBRD eh, podpisan v začetku marca. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. To je bilo torej stališče komisije. Zdaj pa dobiva besedo gospod Odi iz odbora za nadzor nad proračunom. Euh, hvala lepa, gospod eh, predsodnik, gospod komisar, gospod Majštad. Želim pozdraviti vašo prisotnost v tem Evropskem parlamentu. Govoril bom o varnosti in pa o eh, eh skupnostni eh, dimenziji EIB. Vi ste finančna roka Evropske unije, ste rekli, ja, ampak z trojnim A. In eh, predlagamo odboro za eh, eh, proračunski nadzor, da bi imeli tudi eh, nadzor o eh, previdnostnem upravljanju. EIB eh, bi morala koristiti tudi eh, storitve no-, nove, novega proračunskega organa. Gospod predsednik, naj še enkrat ponovim. Predlagamo, da bi Evropska unija postala članica Evropske investicijske banke, zato da bi ta medvladni instrument lahko progresivno postal skupnostni instrument. Hvala lepa. Hvala, gospod Odi. Zdaj pa je stališče naših poslanskih skupin. Najprej gospa Hrubner v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod Majščat, komisar, kolegi in kolegice. Kot predsednik Majščat vam tudi sama spregovorila o prihodnosti in izpostavila bi tri točke. Najprej rast in prestrukturiranje Evrope. Zato potrebujemo naložbe in seveda za naložbe potrebujemo financiranje. In legitimno vprašanje danes je, odkot lahko ta sredstva pridejo mislim, da je to pomembno vprašanje in da velik del odgovora predstavlja Evropska investicijska banka in z njo povezane institucije. Ravno tako je pomembno, da ne pozabimo, da bomo v prihodnjih letih zelo konkurirali za financiranje uh, V nacionalnih proračunih bo prišlo do nadaljnih zmanjšanj, poleg tega bo tu še naprej ostajal negotov bančni sektor, ki ne vemo, v kolikšni meri bo sposoben financiranja in pa evropski proračun bo kot običajno premajhan, da bi bil učinkovit in da bi rešil vse težave. Torej, Evropska medicinska banka bo res ključna. Eh, vsekakor eh, cenimo vaš Eh, premik v smeri inovativnih finančnih instrumentov, projektnih obveznic, pa tudi tega, to, kar ste že naredili doslej, eh, torej eh, jamstva za delitev bremen, s katerimi podpirate javno-zasebna partnerstva, so tudi ključna. Tretja točka, ki pa je po mojem mnenju zelo pomembna, je, da vsi vemo, da slab regulatorni okvir lahko uh, nam prekriža načrte in uh, nam. Uh, pristriže ambicije, zato zdaj potrebujemo drznejši okvir, ki bo izpostavil to, kar ste povedali tudi vi, torej eh, vlogo katalizatorja, ki jo ima EIB. Eh, zagotoviti moramo prilagojene instrumente financiranja za različne projekte in ideje. To je zelo pomembno in res upam, da boste skupaj z Evropsko komisijo eh, uspeli doseči preboj, kar zadeva drznejši regulatorni okvir in tukaj vas bomo nedvomno podprli. Hvala, gospa Hübner. Zdaj pa gospod Berman v imenu socialistov in demokratov. Gospod predsedujoči, čestitke gospodu Kutašu za odlično poročilo. Čestitke tudi za njegovo predstavitev. Eh, sam bi spregovoril o enem samem vidiku, namreč eh, o odnosu med svetom in Evropskim parlamentom. Evropski parlament je sozakonodajalec, kar zadeva zunanji mandat EIB, kar zadeva vse dejavnosti EIB izven Evropske unije, tako v sosednjih državah kot v državah v razvoju. Vendar pa svet eh, očitno ne eh, uspe upoštevati vloge parlamenta, kar zadeva pregled tega mandata. Eh, svetu se zdi povsem normalno, da naši predlogi pač enostavno niso sprejemljivi, kar zadeva vlogo EIB eh, na področju boja proti podnebnim spremembam ali kar zadeva večjo vlogo EIB pri mikrofinanciranju. Eh, če ti predlogi niso sprejemljivi, potem uh, mislim, da mora svet res razmisliti o tem, kako vidi vlogo parlamenta, kajti uh, šlo naj bi za enakopravna partnerja v novih razmerah. In svet in parlament so tiste, ki morata pozvati komisijo, da pripravi nova pravila o vlogi EIB. Torej mislim, da res potrebujemo dva sozakonodajalca, ki bosta odprta eden za drugega. In enostavno nespremljivo je, da se. Eh, kar tako vse povprek zavrača predloge parlamenta. Torej, tukaj svet igra nesprejemljivo vlogo, ravno tako pa se mi zdi absurdno, da svet danes ni prisoten na razpravi. EIB e predstavlja ključen instrument za zonanjo vlogo Evropske unije. Javna banka je ključna za razvoj tretjih držav, eh, bistveno lahko prispeva k spodbujanju gospodarske rasti in dobre infrastrukture. Eh, Eh, to vrstne eh, banke so ključne za države v razvoju na splošno. Seveda je potrebno spoštovati Lizbonsko pogodbo in v njej zapisane cilje. Eden od teh ciljev je boj proti revščini. Evropski parlament eh, si želi, da bi boj proti revščini in pomoč državam v razvoju bili jasno zapisani v mandato banke. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Gular v imenu skupine Alde. Hvala predsedujoči. Dobar dan, gospod eh, predsednik Evropske investicijske banke. Želim ustrajati na neki točki. Ko smo začeli delati na tem poročilu, potreba po dolgoročnih naložbah je bila že kričeča, glede na to, kar se je dogodilo v Evropski uniji. Kriza je pokazala, da smo eh, se preveč osredotočili na kratkoročni termin. In eh, torej vaša ustanova odigrava pomembno vlogo pri vsem tem. Vse, kar se je dogodilo, dogodilo v zadnjih časih tukaj, mislim predvsem tudi na, eh, eh, pač eh, na premike, do katerih je prišlo v sredozemlju, kar zadeva tudi premike na področju energetike. To vas podbuja še bolj k vašemu delu in da se držite tudi smernic tistih poslancev, ki so naklonjeni vašim smernicam. Torej, tako kot so povedali kolegi, v trenutku, ko smo povečali nadzor nad vrsto kreditnih institucij, prihaja torej do korak korak v to smer in mi smo naklonjeni eh, tudi za misli projektnih obveznic. Jaz sem tudi zelo občutljiva do dejstva, da eh, enostavno eh, tudi veliko pozorno je spremljate tudi oblikovanje zasebno javnih partnerstev, glede na to, kateri so subjekti, ki sodelujo pri teh tvastnih, obstajajo tudi skladi, ki v Evropi so na voljo, v trenutku mislim na sklad Margarit oziroma na nekatere druge, ki tudi on stran meja Eh, izvajajo določene pobude in torej potrebujemo več dolgoročnih naložb in več nadzora za to, da bomo kos temu, kar smo si zadali, mi vas podpiramo in želeli bi, da vsi zadnji dogodki, do katerih je prišlo, eh, torej naj nas podbujo k temu, da razmišljamo eh, bolj široko in bolj na daljši rok. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gular. Naslednji govornik je gospod Kamfan v imenu zelenih. Izvolite. Gospod komisar, gospod eh, predsednik Evropske investicijske banke, dober dan. Veste, da skupina zelenih tradicionalno je zelo uh, navezana na EIB. Za nas je to instrument javne politike, ki je izredno relevante in eh, zato smo zelo navezani na to, na to hkrati pa smo tudi zelo zahtevni. Uh, do njenega delovanja. Naše gledanje na EIB je naslednja. Evropska investicijska banka je eh, eh, polnopravna banka, ima torej določene omejitve. Eh, številni kolegi so omenjali dožnosti, dejstvo, da bi bilo potrebno vključiti nove omejitve, ki izhajajo iz bančnega sekta, sektorja. Hkrati pa je popolnoma posebna bančna institucija, kajti dejansko tukaj gre za denar davkoplačevalcev in torej eh, ta banka mora početi to, kar druga ne počenja smejo. Se pravi, da moramo imeti pravila, ki naj presegajo to, kar lahko stori privatni sektor. Želim ustrajati na nekaterih točkah, ki se mi zdijo izredno pomembne za EIB, kjer bi lahko stvari se izboljšale v prihodnje. Prvi vidik zadeva vprašanje davčnih paradižev. Uh, torej, to je zelo pomembna razprava za nas in tudi za večino kolegov v tem, tej dvorani. Kriza je pokazala, da je to element eh, nepreglednosti, eh, ranljivosti celotnega finančnega sistema in svetovnega gospodarstva. In torej, tem poročilu. Mi eh, smo z večino parlamenta podprli zamisel, da vi morate doseči še večjo preglednost, kar zadeva posojila, ki jih odobrite podjetjem, ki, eh, prehajajo, eh, ki se eh, torej poslužujejo davčnih paradižov. Seveda, vi imate določene eh, operativne eh, omejitve, ampak seveda, če ste vi oborožena roka Evropske unije, če torej eh, vi vodite določene bitke, potem eh, med tem mora spadati tudi boj proti davčnim paradižem. In eh, poleg tega morate pogojiti vaša posojila eh, glede na pač eh, določena podjetja. Tista podjetja, recimo, ki se poslušujejo davčnih paradižev, ki so na črnem seznamu OECD-ja, naprimer. Drugi vidik, na katerega želim pretekniti vašo pozornost, je vprašanje nadzora in vlad, vodenja. Torej, tukaj je treba razširiti iz izbora, eh, odgovornost, kolektivno odgovornost, tako da izbor projektov, ki eh, dejansko pomenijo uporabo denarja davkoplačevalcev, so ustrezno ciljani. Eh, potem tretji vidik tudi, kar zadeva dobiček oziroma rentabilnost vaših transakcij. Vi ste polnopravna banka, tako kot sem že povedal, se pravi, da imate tudi določene izzive, ki jih morate upoštevati, kar zadeva stroškovno učinkovitost. Ampak glede na to, da gre za angličanje, angažiranje eh, javnega denarja, potem morate zasledovati tudi druge cilje, boj proti revščini, socialno solidarnost, okoljske vidike. Lahko še napredujete, kar zadeva poročanje na tem področju in tudi, kar zadeva te ekstra finančne, zunaj finančne, eh, zunaj finančni profit, ki ga morate zasledovati. Se pravi, morate združiti finančne in zunaj finančne dobičke in morate imeti čim širši proračun, zato da se ne osredotočimo samo na monetarne in finančne vidike. In tretje, tretji vidik zadeva pa okoljske spremembe, podnebne spremembe. E, predsednik ga opozarja, se pravi, morate e, zasledovati vse cilje. Eden od uradnih ciljev Evropske unije je zmanjšanje za 80 odstotkov e, toplogrednih plidov do leta 2050 in torej, če boste še financirali elektrarne na premog, potem ta cilj ne bo dosežen. Hvala lepa. Najlepša hvala imamo modr karton. Ste pripravljeni sprejeti vprašanje, gospod Kanfan? Uh, gospod Kanfan, ali raz, ste razmislili o tem, da uporaba EIB kot instrumenta javne politike, kar zagovarjate vi in vaša stranka, bo pomenilo neposredno uh, škodo evropskim davkoplačevalcem, sploh britanskim davkoplačevalcem? Ste to upoštevali oziroma o tem pomislili, razmislili? E ja, mislim, da je to zelo. Mislim, da splošno zanimanje eh, bomo bolj eh, uresničevali eh, z pomočjo Evropske investicijske banke, kot pa z pomočjo drugih angliških bank, ki so jih reševali davkoplačevalci. Hvala. Zdaj pa gospa Swinburne v imenu skupine ECR. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Parlament je veliko ur preživel z razpravami o, o finančnem nadzoru, o tem, kako zagotoviti čim večjo preglednost rezultat tega je, da eh, imamo banke, ki so posem pod nadzorom našega parlamenta, ampak zdaj po finančni krizi in v luči sprememb, ki jih je prinesla Lezbonska pogodba, moramo vzpostaviti uh, Eh, podobno raven nadzora nad obstoječimi institucijami, eh, vključno z EIB. Glede na to, kako pomembno vlogo ima EIB pri financiranju strategij držav članic in zunanjih dejavnosti, je zdaj čas, da izboljšamo raven odgovornosti, kar zadeva eh, odnos do parlamenta dejavnosti EIB moramo vrednotiti na enak način, kot to počnemo pri komercialnih bankah. Podvreči moramo banko eh, stresnim testom in vse mora biti prikazano na bilancah. Kadar prihaja do eh, učinka ozvodja ali kadar je vključeno tveganje, mora biti vse to eh, pregledno, sicer bodo zopet na škodi davkopračevalci. Naš parlament mora torej spremljati in nadzorovati vlogo EIB, sploh glede na to, da se njena vloga krepi z novimi instrumenti. Najlepša hvala, gospa Svembr, zdaj pa gospod Klute v imenu skupine GUE. Izvolite. Najlepša hvala, gospod komisar, gospod Majštad, kolegi in kolegice. Ključna naloga EIB je z dolgoročnimi naložbami spodbujati dejavnosti Evropske unije. Uh, Eh, to pomeni, da je EIB vezana na eh, nabora vrednot Evropske unije. To pomeni tudi preglednost. Eh, varovanje okolja, trajnostno gospodarstvo in delovna mesta. Nevladne organizacije, ki se na terenu ukvarjajo z projekti, ki jih financira EIB, eh, pravijo, da spoštovanje teh standardov nikakor ni zagotovljeno. To so omenili tudi že nekateri govorniki. Kritizira se pomankanje preglednosti glede tega, kako se nadzorujejo posojila Evropski uniji in izven, eh, kako eh, poteka nadzor nad njimi in kako se potem poroča Evropski Evropski uniji eh, o teh posojilih. V kolikšni meri je torej eh, ta kritika sploh eh, prisotna v javnosti in kolikšni meri se o tem govori? Nevladne organizacije zahtevajo, da, je, da, da mora dejanje kreditov postati bolj pregledno in da je potrebno izdelati jasne kriterije očinkovitosti pri dejanju posojil. Poleg tega nevladne organizacije zahtevajo eh, razkritje eh, okoljskih in ekonomskih informacij o projektih, ki jih financira EIB, preden so ti projekti potrjeni. Ravno tako je potrebno preučiti trajnostni, trajnostni vidik teh projektov ampak eh, očitno ne prihaja do težav samo, kar zadeva preglednost, tudi nadzor nad standardi Evropske unije eh, kritizirajo nevladne organizacije. Eh, strok nadzor izvajanja temeljih standardov mora biti samoumeven pri vseh projektih in kadar projekti teh kriterijev ne izpolnjujejo, ne sme biti mogoče financiranje. In pa še kar zadeva energetsko politiko. Spodbujanje trajnostne oskrbe z energijo na, na srečo že danes sodi med cilje EIB. Glede na jedrsko katastrofo v Fukushimi se je potrebno osredotočiti na eh, obnovljive, eh, brezoglične energije in spodbujanje eh, energetske učinkovitosti na vseh področjih. To mora biti prednostna naloga tudi v EIB. Najlepša hvala. Hvala. Imamo modr karton uh, gospoda Martina. Ste pripravljeni sprejeti vprašanje? Izvolite, gospod Martin. Uh, gospod je povedal, da bi EIB lahko postala ključna uh, sila poleg Kitajske v uh, državah v razvoju. Ali lahko uh, Eh, bolj konkretno poveste, kako si to predstavljate, eh, kako naj bi nekako eh, se zaprostavili oziroma dopolnjevali to, kar Kitajska počne v državah v razvoju. Ja, torej, slišali ste vprašanje, prosim. Ja, mislim, da zaradi časovne omejitve bom težko podrobno odgovoril na to, ampak nevladne organizacije poročajo o tem, nekaj teh poročil imam, lahko vam jih tudi predložim. Eh, in sicer se ukvarjajo s tem, kako v afriških državah in azijskih državah EIB eh, e prispeva k razvojni pomoči. Eh, in tam so navedene tudi razno razne kritične točke. Torej, ne bom šel v podrobnosti, lahko pa vam predložim te dokumente. Najlepša hvala, gospod Klute, zdaj pa gospod Blum v imenu skupine EFT. Ja, danes sem zahteval besedo, ker, naj, ker bi želel omeniti nekaj besed, ki bodo verjetno koristne. 35 let sem bil uh, naložbeni bančnik, ukvarjal sem se z naložbenimi strategijami in nikdar nisem kupil slabe banke, nikdar svojim strankam nisem kupil ali prodal slabe banke. Ampak v zadnjih letih mi politiki kot davkoplačevalcu uh, merijo z. Uh, Eh, pištolo v glavo in zahtevajo, da plačujem za uh, slabe banke, ne samo za britanske slabe banke, ampak tudi za tuje slabe banke. In uh, ravno danes smo izvedeli, da bodo britanski davkoplačevalci plačevali tudi za portugalsko. Uh, če želim vlagati eh, nekje izven svoje države, bom eh, kupil nekaj v katerem od raztočih gospodarstv, ne bom eh, vlagal svojega denarja ali eh, davkov. Eh, ali denarja svojih dokoplačevalcev za neko banko Miki Miške. In eh, to govorim zato, ker govorite o tem, kako vlagati denar, zato da boste spremenili eh, vreme. Mislim, da se statistično tukaj že leta ni nič spremenilo in ne vem, zakaj sploh govorite o takih neumnostih. Nočem vložiti v vašo banko, tudi Britanci ne želijo vlagati v vašo banko. In če želite ohraniti svojo oceno AAA, potem. Uh, preprosto ignorirajte pozive tega parlamenta z vsemi ekscentriki in zelenimi, sploh kar zadeva eh, eh, vaše naložbe v Afriki, kajti če boste eh, vlagali v bonge in leve, boste hitro izgubili skupin, oceno AAA. Najlepša hvala, gospod Martin. Ja, vsekakor je potrebno imeti sposobnost zatirati realnost, eh, če hočeš povedati kaj takega, kar pravijo britanski kolegi. In konkretno lahko vas eh, enostavno spodbudim, EIB je pomemben instrument na treh področjih. Eh, to, kar je povedal Kluga, je pot, gospod Klute je potrebno uvrstiti v strategijo nekje zunaj v svetu in uh, grozljivo je opazovati, kako kitajski vlagatelji, državni vladatelji v vedno večji meri spodkopavajo tudi politične sisteme s tem, uh, ko na terenu zgradijo nekaj eh, mostov in človek se vpraša, kje je tukaj prispevek Evropske unije, uh, nič ni videti in mislim, da je potrebno to spremeniti. Potem druga točka mala in srednje velika podjetja, ki eh, jih zanemarjajo eh, komercialne banke, ki so usmerjene zgolj v dobiček in pa energetski eh, prehod. Tukaj lahko marsikaj naredite. Zdaj imamo nov zagon tudi po zaslugi eh, japonske katastrofe. Eh, Najlepša hvala, gospod Martin. Gospod Gozes je naslednji govornik. Hvala, predsedujoči, gospod uh, <clears throat> komisar, gospod predsednik EIB. Po izjavah, ki sem jih slišal tukaj, ki niso vredne tega, te dvorane, naj povem, da je delovanje EIB zelo pozitivno. Izboljšave, s katerimi je prišlo z Lizbonsko pogodbo, dajo nove marže za delovanje, ki omogoča še, boljše, še bolj učinkovito delovanje z ozirom na svetovno finančno krizo. EIB, vi ste to poudarili, daje konkretno podporo srednjim in malim podjetjem in odločno prispeva k konvergenčnosti zunanješnji politici, politiki in kohezijski politiki Evropske unije. To delovanje je treba nadaljevati in doseči, da se še razširi. Delovanje EIB-ja moramo povečati z strateškimi investicijami v Evropi. V zvezi s tem bi vas želel povabiti k temu, da podprete tistim, ki so sprejeli določene pobude za izboljšanje dolgoročnega financiranja in predvsem, kar zadeva celo vrsto bančnih institucij, ki jih je treba, ki jim je treba treba pomagati, kajti eh, tudi računovodska pravila eh, in nadzor, tako kot so trenutno oblikovana, ne spodbujajo dolgoročnih naložb in kaznujejo tiste, ki se ukvarjajo s vrstnimi naložbami. Torej potrebujemo določene spremembe in ne samo prilagoditve. Dolgoročna financiranja, vi ste to povedali, je nekaj nujnega za ustvarjanje novih eh, obzori za Evropo. Zune Evropske unije imate prav, ko ste rekli, da EIB mora biti govorjen eh, gonilna sila in mora v zvezi s tem predlagati pobude predvsem za financiranje držav sredozemlja. V sedanjem kontekstu, ko je prišlo do a, a, ustaj, ki prizadevajo število teh držav, EIB se te mora zasledovati namenska financiranja, ki naj bodo koristna za gospodarski napredek v okviru Unije za sredozemlje in ki naj prispeva k demokratični stabilizaciji teh držav v prihodnosti, ki je še negotova. V zvezi s tem sem ugotovil, da ste pripravljeni eh, priskočiti, če bo Evropska unija za to eh, zaprosila. Upam, da bo temu tako. Hvala lepa, gospod Gose. Gospod Sančes, presedo naslednji govor. Presidente, presidente Elbej, Gospod predsedujoči, predsednik Mestad, gospod komisar, najprej ne čestitam gospodu Kutašu za odlično poročilo. Evropska investicijska banka mora narediti več, hitreje in bolje, ima pomembno vlogo pri, finanč, pri finančni podpori projektov in razvoja, e, ima pa še večjo odgovornost od krize. E, kriza je prinesla težave pri dostopanju do posojil zato potrebujemo še toliko bolj jasno preusmeritev našega gospodarstva, kjer bo EIB igrala ključno vlogo. Zato, da bi ostala kar najbolj uh, solventna, mora ohraniti pogoje, ki omogočajo dober dostop do finančnih trgov. Na ta način bo lahko izvajala uh, tiste projekte, ki jih sicer ne bi bilo mogoče uresničiti, ker komercialne banke Eh, ne bi mogle omogočiti tako ugodnih pogojev. Leta 2009 je EIB nadgradila Eh, svoje delovanje za 36 odstotkov, kar eh, zadeva konvergenčne regije in za 37 odstotkov pri boju za protipodnebnim spremembam in za energetsko učinkovitost. Ampak marsikaj je potrebno še storiti. Potrebujemo eh, trajnostno dolgoročno financiranje za strateške cilje Evropske unije. Kriza je zmanjšala dostopnost vrsti finančnih sredstev. Zato je potrebno spodbujati evroobveznice in razmišljati o novih instrumentih, o novih možnostih, ki jih prinaša finančni inženirih. Potrebno je vzpostaviti finančno platformo z drugimi mednarodnimi institucijami. To pa mora spremljati tudi izboljšanje vašega upravljanja in revizija vašega notranjega mandata. Predstavljate, morate torej most, ki bo povezoval naložbe z potrebami Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Eles je naslednji govornik. Gospod eh, predsedujoči, eh, spregovoril bom kot eh, predstavnik Združenega kraljestva, ki je vesel, da smo v Evropski uniji in eh, ki jo želim spremeniti. Eh, stranka, katere, je prej, eh, katere predstavnik je prej govoril, eh, ni prisotna v britanskem parlamentu in eh, niti nima eh, kakšne zastopniške vloge, kar zadeva britansko ljudstvo. Eh, Eh, gre za to, kako uh, dobiti največ koristi iz omejenih sredstev Evropske unije. Čestitam predsedniku EIB eh, e za delo, ki ga je pravil v številnih letih, zato da bi nadgradil vredostojnost te institucije. Uh, moje vprašanje pa se navezuje na projektne obveznice. Ko bo dokument prišel junija, me zanima, ali boste tudi sami predstavili kakšen dokument, poleg tistega, kar bo predstavila komisija, v katerem boste predstavili svoje stališče in ali bomo lahko to upoštevali, ko bomo pripravili pripravljali tudi večletni finančni okvir ali se bodo projektne obveznice eh, uporabljale tudi izven Evropske unije ali bo šlo tukaj samo za prometni sektor, kar je omenila komisija in pa kar je najbolj pomembno, ali bomo kaj prihranili v strukturnem in kohezijskem skladu, ker boste spodbud, eh, pomo, ponudili dodatno financiranje za infrastrukturo. Mislim, da je to pomembno, sploh eh, glede na to, kaj vse želimo uresničiti v okviru strategije 2020. Najlepša hvala, gospod Morganti. <clears throat> Predsedujoči, kolegice in kolegi, poročilo o delovanju EIB eh, izpostavlja pomembne točke, predvsem potrebo potrem, da sredotočamo eh, vedno bolj svoja prizadevanja možnost, na možnosti za enostavnejši dostop do kreditov za, EI, eh, za, za male in srednje podjetja. Tukaj govorim tudi o projektnih obveznicah, za katere mislim, da je ključnega pomena za področje, kot so naprimer infrastruktura. Ampak imam nekaj dvomov, kar zadeva zunanjo razsešnost delovanja EIB, za katero se zahteva več sredstv, tako človeških kot finančnih. V poročilu 2009 EIB-ja so navedene eh, države koristnice teh eh, naložb in ugotavljam, da Turčija ima glavno vlogo, so skoraj eno tretjino vseh posojil odobrenih eh, državam zunaj Evropske unije. Ta številka predstavlja nekaj več kot eno četrtino tega, kar je bilo odobreno Italiji, ki je ena od glavnih delničarjev EIB-ja, ki prav tako potrebuje veliko posojil in olajšav. Zato se mi zdi absurdno to nesorazmerje in se mi ne zdi sprejemljivo, da ogromna sredstva se dolojujo Turčiji, ki je zunaj Evropske unije in ki eh, kot taka bo po mojem morala tudi ostati. Hvala. Hvala lepa, gospod Morganti. Zdaj predajam besedo gospodu Stojanovu. Hvala lepa, predsedujoči. Želel bi povedati, da je redko videti v tem parlamentu ta poročilo, ki je tako kratko in tako jasno. Torej, vloga EIB-ja za razvoj Evrope je nedvomno iz, izredno pomembna. Želela, želel bi vsekakor podati nekaj pripomb v zvezi s poročilom in s tem, kar je bilo povedano tu. Torej, najprej. Naj povem, da podpiram politiko EIB za razvoj malih in srednje velikih podjetij in mislim, da je veliko pomenejše za Evropo kot pa boj proti podnebnim spremembam. Banka bi morala svoja prizadevanja sreotočiti na to področje v veliko večji miri kot pa kar zadeva razvoj zelenih tehnologij. Nedvomno tudi te tehnologije lahko pomagajo malim in srednjim podjetjem. Kar pa zadeva eh, evropsko politiko in notranjo politiko, soglašam z mnenjem odbora za proračunski nadzor, in sicer kar zadeva nadzor nad banko strani nove Evropskega nadzornega organa. Ampak to, kar sem slišal, um, povzroča v meni zaskrbljenost. Morali bi imeti tudi parlamentarni nadzor nad naložbami uh, v uh, zunanjo razsežnost in sicer zato, da uh, ta razsežnost ne prejme več sredstev kot pa Evropska unija. Gospod Palone. Uh, Evropska investicijska banka je vedno odigravala ključno vlogo in je pomembna pri razvoju Evropske unije. Njeno delovanje so še bolj pomembni v tem trenutku. Eh, nedavne reforme, kar zadeva gospodarsko vodenje in upravljanje, ki so povezani z eh, učinki krize, bi lahko privedli do manjših eh, prispevkov strani držav članic. Pri pomembnih projektkov so strateške infrastrukture za razvoj celotne unije, kot naprimer TNT za železniški prevoz. Soglašam se pobudo Evropske komisije, da ustvari projektne obveznice, kajti predstavljajo odlično rešitev za pridobitev kreditov in za podporo podporo infrastruktur, ki jih Evropa potrebuje za to, da se posodobi in da maksimalno izkoristi notranje potencijale. Vloga EIB-ja pri izdajanju in upravljanju s temi um, S temi obveznicami je ključnega pomena. Spodbujamo povečanje tudi eh, eh sredstev za male in srednje podjetja in tudi dejstvo, da mora biti EIB usmerjena v rezultate. Ampak predsednik, dovolite, prišlo je tudi do, do izpostavitve določenih kritičnih, kritičnih točk, kar zadeva delovanje banke. Želel bi upozoriti na to, da večkrat male in srednje podjetja nimajo možnosti se okoristiti s priložnostmi, ki se ponujejo, kajti financirajo, terjajo velika resursa resurse in eh, strukture in male in srednje podjetja torej ne morejo sodelovati. Drugi problem je povezan z roki in s postopki, ki so večkrat zamudne in eh, zbirokratizirane in ki torej niso primerne eh, za to panoko. Želim vas še enkrat opozoriti na pomen teh podjetij za našo socialno in gospodarsko tkivo. Zato je pomembno, da ustvarimo dialog z malimi in srednjimi podjetji, zato da pospešimo postopke in da debirokratiziramo to, to to področje. EIB lahko odigrava pomembno ulogo tudi z, s pričo nedavnih dogodkov v sredozemlju. Evropa mora razmišljati tudi o a, nujnih primerjih in o dolgoročnih strategijah za to, da pomoč in investicije bodo uresničene na terenu in z skupnimi e, odločitvami v korist demokracije, gospodarstva in tržnega gospodarstva in socialnih vidikov. Hvala. Hvala lepa, gospod Palone. Besedo predajmo gospodu Ludvigsonu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi izpostavil dve ključni točke v tem poročilu. Najprej, Evropska investicijska banka ima ključno vlogo pri strategiji 2020. Konec koncev, to pomeni naložbe v zelene tehnologije. Zato, da bo evropsko gospodarstvo močno in vzdržno, moramo več vlagati v železnice, v transport, v pristanišče. Vse to moramo povezati s cestnim omrežjem in potrebujemo učinkovita eh, prometna vozlišča. Eh, naša infrastruktura mora postati dobro delojoča celota. Evropska investicijska banka mora biti bolj dejavna na tem ključnem področju in zato, da se bo to lahko zgodilo, potrebujemo nov način razmišljanja, kar zadeva prožne finančne rešitve. Evropske projektne obveznice so odličen korak v pravo smer, vendar pa jih je potrebno dopolniti uh, Eh, z nadaljnimi finančnimi alternativami. Predvsem mislim, da moramo razviti modele, eh, v katerih bodo nacionalni, eh, regionalni in lokalni organi in entitete z teh ravni lahko eh, bolj produktivno sodelovale. EIB igra pomembno vlogo tudi v razvojni politiki Evropske unije in tukaj je še veliko eh, manevrskega prostora za napredek. Dejavnosti banke morajo postati bolj pregledne. Potrebujemo več delovanja na terenu in večjo osredotočenost uh, na horizontalne cilje na področju razvoja okolje, boj proti revščini. Vse to mora biti del slike, ko Evropska eh, investicijska banka sprejema svoje odločite. Hvala, gospod Ludvigson in za konec še gospod Stevenson. E Hvala, gospod predsedujoči. Evropska investicijska banka ponuja milijardo evrov za vetrne turbine in druge energetske eh, projekte v eh, Združenem kraljestvu. To je sicer potrebno za boj proti podnebnim spremembam, ampak eh, mislim, da so kriteriji EIB eh, pomankljivi, ko gre za. Eh, transparentnost in skrben pregled teh projektov. 6 eh, milijard evrov eh, je na voljo za eh, energetske projekte po Evropi, ampak banka preprosto sprejme zahtevke za financiranje strani držav članic brez kakršnega koli pregleda ali nadzora. Mislim, da to ni dovolj. Nekateri trdijo, da imajo njihove veterne turbine Eh, obremenitev oziroma delovno zmožnost 30 odstotkov, dejansko pa je bilo samo pa je ta, bil ta delež samo 21 odstotkov. Veternice ne delujejo, kadar je najbolj hladno in kadar je poraba energije največja. Niso ekonomsko vzdržne in povečale bodo ceno energije za potrošnike, ne bodo pa prispevale k zmanjšanju emisij CO2. To je finančni škandal in EIB bi morala nehati financirati veterno energijo. Thank you, Mr. Stevenson. Hvala lepa, gospod Stevenson. <clears throat> Zdaj pa prehajamo na postopek pritegnitve pozornosti. Zdi se mi, da gospa Megine želi spregovoriti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne se zahvalim Jamesu Ellisu za njegove pripombe v zvezi z besedami, ki jih je e, povedal gospod Blum. Naj povem svojim kolegom iz Združenega kraljestva, da če želijo dati pripombo, ni potrebno, da nažalijo zaradi tega. Dejansko govoril je o članih tega parlamenta, kot o gospodinjah, ekcentrikih oziroma čudnih zelenih. Mislim, da tega si ne zaslužimo. Vsekakor moja vsebinska pripomba, Irska je dejansko imela veliko koristi prek te banke, kar zadeva male in srednje velika podjetja, ampak jaz bi rada videla, v kolikšni miri so to sredstva dostopna, kajti rečeno je bilo, da male in srednje podjetja so navdušena nad temi najavami, ampak potem, ko želijo imeti dostop do sredstev, jih je zelo težko doseči. In torej mislim, da je to praktično vprašanje vprašanje, ki je pa zelo pomembno za sektor malih in srednjih velikih podjetij, želela bi dobiti odgovor na to. Hvala lepa, gospa McGuinness. Gospod Paška a, ima zdaj besedo, izvolite. Važeni pan podpredsednik komisije, važeni pan predsednik Evropske investicijske banke. Evropsk... Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči, gospod komisar, predsednik EIB-ja. Banka je bila, Evropska investicijska banka je bila ustanovljena zato, da podpre cilje znotraj in zunaj Evropske unije. Evropska investicijska banka se samo financira s posojili strani držav članic. In eh, gospod Kutaš je govoril o jamstvih v višini 2 milijard evrov v letu 2010. To je bistvenega pomena, to, da moramo upoštevati tudi tveganja, ki izhajajo iz jamstev. Poleg tega želimo vedeti tudi, katera je uporaba um, obresnih mer, ki nastajajo iz tega. Evropska investicijska banka do držav člane mora pač odgovarjati državam članicam in računskemu sodišču in OLAF-u. Eh, zahteva se uvedba tudi eh, pred, torej, previdnostnega bonitetnega nadzora, eh, zato da ugotavljamo, kateri je finančni položaj EIB in spoštovanje zdrave poslovne prakse. Mislim, da je to primerno, zaradi tega priporočam Evropski komisiji, da uvede tudi ta previdnosti element, tako da poveča preglednost pri uporabi finančnih sredstev na evropski ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Bazesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz želim čestitati gospodu Kutasu za zelo dobro oblikovano poročilo. Delovanje Evropske investicijske banke mora biti bolj namensko, bolj selektivno in bolj usmerjeno v konkretne rezultate. Evropska, se, Evropska banka se mora pridružiti finančnim posrednikom, ki morajo biti pregledni in odgovorni pri svojem delovanju. Potrebujemo neko m, bistveno povečanje strateških dolgoročnih evropskih naložb. Moramo se osvetljati osredotočiti na infrastrukture in na evropsko kohezijo. Pozdravljam Eh, poudarek, ki ga banka želi postaviti na male srednje velika podjetja, na konvergenčne regije in na delovanje v korist okolja. Vse, kar zadeva te, ta posojila EIB mora imeti aktivno politiko obveščanja s pomočjo svoje spletne strani, s tem, da se osredotoči na plačila, število plačil, število dobrenih posojil in države, ki so bile eh, pri tem do tega upravičene. Hvala lepa, gospod Kansilon. Grazie Presidente gospod kanclen hvala lepa predsedujoči spričo finančne gospodarske krize, spričo sredozemske krize, spričo energetske krize v, na japonskem in torej zaradi teh nesreč v jedrskih elektrarnih. Mislim, da EIB kot operativna roka pri tem delovanju mora odigrati zelo pomembno vlogo. Mislim, da vi morate delovati znotraj Evrope, hkrati pa tudi zunaj Evrope. In danes imamo vprašanje recimo sredozemlja, kjer moramo oblikovati nov pomemben načrt načrta in ga sprožiti v torej kratkoročno, s katerimi mehanizmi, z novimi finančnimi mehanizmi. Še toliko bolj tukaj želimo povedati in to smo že večkrat poudarili, bi lahko razpolagali s projektnimi obveznicami. Gospod komisar, povejte nam nekaj več v zvezi z časovnicami in načini uvajanja projektnih obveznih. Kaj pa se je zgodilo z ostanki torej gospodar, programa za gospodarsko oživitev, ki smo ga sprožili pred časom? časom. Glede na posebni trenutek, dajte nam nekaj več povedati o načeljih, poleg tudi programa Margarit, eh, ta sredstva torej, ki bi morala služiti za oživitev gospodarstva. Glejte, v tem trenutku je zelo pomembno biti hitri, torej timing je bistvenega pomena. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji manuprāt, iesniegtais 2020. Poročilo 2009 za Evropsko investicijsko banko je spremljivo. Zdaj govorimo o prihodnosti in uh, soglašam s tistimi, ki so govorili pred mano. Mislim, da imamo tudi dovolj prostora za strašitska razmišljanja, kar zadeva dolgoročne naložbe. S tem ne smemo črtati in odmisliti nepovratnih sredstev ki se plačujejo v obliki resursov eh, in kot eh, udeležbe k bančnemu kapitalu. Tudi to je treba ustrezno opravljati. Moramo se sredotočiti na projekte, ki ne prinašajo takošnjega eh, donosa, ampak ki ga prinašajo dolgoročno. Moramo izboljšati tudi jamstvene scheme, kar zadeva evropski proračun. Moramo imeti finančne konsorcijume, ki bodo sodelovali z zasebnimi javnimi partnerji in to bo povedano povečalo kakovost bančnega delovanja. Hvala. Hvala, mislim, da gospod Matula želi spregovoriti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod Majstad, gospod komisar. Osredotočiti naložbe EIB-ja e v korist konvergenčnih regij in malih in srednjih podjetij in v korist okolja so odzivi na potrebe tistih predelov, ki so bili najbolj prizadeti s krizo. Eh, torej um, obveznice, naložbe za strukturne sklade, za, za strukturne projekte, to bo imelo učinek mnogokratnika. In tako kot sem že povedal, regije, ki uh, imajo nizek, nizko stopnjo absorpcije evropskih skladov, bi morale biti prime, prve, prosite, prve uh, eh, korisnice te oblike. Uh, te oblike eh, naložbe in posojil. Moramo torej spodbuditi gospodarsko rast in zaposlovanje, zato da bomo bolje podprli trajnostne naložbe v urbane predele. Programi kot Jeremy in Jasper eh, sta imela pravo dodano vrednost. Moramo eh, opredeliti eh, nove finančne produkte, ki naj bodo primerni za prihodnost in naj ob koncu čestitam gospodu Kutasu za poročilo. Hvala. Hvala lepa. Naslednji, naslednji in zadnji govornik v tem postopku je gospod Kuma. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, komisar, gospod Mejstat. Zahvaljujem se za to zelo pomembno razpravo za nacionalna gospodarstva držav članic. Izhaja, da države, ki imajo zdravo strukturo, eh, kar zadeva velika podjetja in mala in srednje podjetja, so bila najbolje kos eh, sedanje gospodarske krizi. Če to prevedemo in prilagodimo na nemške razmire, potem lahko povemo, da tamle Eh, se soočamo z razmeramo, kjer imamo 70 odstotkov malih in srednjih podjetjev, ki predstavljajo tudi eh, velik del zaposlovanja in usposabljanja. Ampak eh, banke morajo biti pozorne na to, zato da zagotovijo tem malim in srednjim podjetjem dostop do kreditov. In pri tem mora sodelovati tudi EIB, ki mora podpirati te dejavnosti. To je pomembno za rast naših nacionalnih gospodarstv, zato da bomo konkurenčni do američanov Balkanu, do Latinske Amerike. Zato pobude EIB-ja so izredno pomembne, po mojem mnenju. Hkrati pa morajo imeti tudi določene konkretne učinke za to, da ustvarja rast, za to, da lahko izidemo iz gospodarske in finančne krize. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kun. Zdaj pa uh, vabimo vabimo gospoda komisarja, da prevzame besedo, da a, potegne zaključke iz te razprave in odgovori na nekatero vprašanje, ki so bila postavljena. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poslanke in poslanci so se navezovali na vprašanje ustreznega regulativnega nadzora. Tukaj jim lahko zagotovim, da komisija zelo pozorno spremlja to vprašanje ustreznega nadzora EIB-ja in dejansko obstaja potreba po ustreznem nadzoru, eh, zato da zagotovimo ohranjanje te odlične bonitetne ocene AAA. Eh, nadnacionalna narava EIB-ja in tudi pravila iz eh, njenega statuta, to mora biti delež splošne pogodbe in to je treba upoštevati. Konk konkretni koraki so bili prevzeti zato, da bi prilagodili eh, razmero, predvsem kar zadeva revizijsko komisijo in eh, seveda s tem lahko eh, ponudimo dodatna strokovna znanja in predvsem, ko govorimo o dokapitalizaciji Evropske investicijske banke. In eh, seveda to uh, pomeni, da ima ta banka celo vrsto dožnosti do Evropske centralne banke. Sicer ECB ne more zagotoviti regulativni nadzor nad Evropsko investicijsko banko, ampak eh, seveda ne bi izključili možnosti, da bi našli nek drugi način ureditve, recimo na podlagi prostovoljnega eh, pristopa med EIB in drugimi partnerji. Kar pa zadeva sodelovanje in vlogo komisije eh, pri sodelovanju z EIB, bi želel povdariti, da komisija še že eh, odigrava pomembno vlogo pri upravljanju EIB-ja s tem, da daje mnenje v zvezi z lastnimi sredstvi Evropske investicijske banke in s tem, da je zastopana v nadzornem odboru EIB-ja. Lahko vas posredno seznanjam z sodelovanjem med tema dvema institucijama, ki je eh, to sodelovanje je zgledno. Ko govorimo o zunanji razsežnosti, torej o zunanjih programih in o postopkih razrešnice, poleg eh, torej dejavnosti, eh, ki jih EIB odigrava v okviru Evropskega razvojnega sklada in drugih investicijskih mehanizmov, naj povemo, da obstaja ustrezna uredba, ki nadzoruje tudi to delovanje in eh, dejansko nobeno delovanje v tej razsežnosti ni izuzeto iz rednega postopka razrešnice. In še zadnji odgovor kot reakcija na besede gospe Hubnerjeve, sicer popolnoma se oglašamo z pozivi za to, da maksimiramo potencial EIB-ja s tem, da uh, se poslužimo novih vzvodi, zato da povečamo potencial, zato da ponudimo ustrezne kredite, ustrezen dostop do kreditov, predvsem v trenutku po uh, finančne krize in pritiskov na, uh, kreditne, na, od, na odobritve kreditov. Sicer moramo pravčiti, kako naj to storimo. Naj vas opozorim, da Evropska finančna uredba je bila pred nedavnim spremenjena, zato da priznamo izredno to potrebo po inovativnih instrumentih segmentih. In sicer se že poslužujemo tega, predvsem kar zadeva programe, ki so usmirjeni v financiranje raziskav in inovacij in sem prepričan, da z izkušnjami, ki jih bomo zbrali iz teh projektov, bomo lahko uporabili inovativno financiranje tudi za druga področja. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa predajam besedo gospodu Mejstatu za zaključke. Hvala predsedujoči, zahvaljujem se vsem govornikom za njihove pripombe, e, čeprav um, sem ugotavljal, da so se nekateri e, krepko motili. Vsekakor v času, ki ga imam na voljo, ne moram odgovoriti podrobno na vse zanimive pripombe in eh, vprašanja, ki so bila postavila. Nekateri bodo premet poglobljene od ob, obravnave tudi v odboru, predvsem vprašanje, na katerega je pozarjala gospa Hübner. Če želite, da EIB res prispeva k uresničevanju in strategije Evrope 2020 z uh, razvijanjem skupnih projektov s komisijo, potem je potrebno, da regulativni okvir to omogoča. In torej trenutno razpravljate o nekem novem projektu za finančno uredbo. E, torej mislim, da bi morali biti pozorni na to, da zagotovite, da je dejansko Evropska investicijska banka bo sposobna dati ta svoj prispevek. Predlog, ki ga je dala komisija, se mi zdi z tega zornega kota vsekakor ustrezen, ampak potrebno je, da svet in parlament sedaj sprejmeta eh, predlog komisije. Torej, vi imate vlogo, ki jo morate odigrati pri obravnavi, eh, pri eh, oblikovanju nove finančne uredbe. Eh, bolj poglobljena razprava bi bila potrebna tudi, kar zadeva druge vidike, ki so bili omenjeni v vprašanje davčnih paradižov, na kar, na kar je opozoril gospod Kamfan. Lahko mu potrdim, da Evropska investicijska banka v zvezi s tem ima politiko, ki je strožja v primerjavi z drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami. In dejansko pred nedavnim smo morali zavrniti prošnjo po nekem sofinanciranju skupaj z Afriško banko oziroma z EBRD, smo morali zavrniti do, z, financiranje določenih projektov, kajti niso izpolnjevali strošnih kriterijev, ki jih mi imamo v zvezi s temi. Naj povem torej gospodu Kamfino, da je izključno, da bi mi financirali kakega posrednika, ki a, eh, ima sedež a, eh, v državi, ki je na črnem seznamu OECD-ja. Vsekakor pa seveda smo pripravljeni tudi proučiti bolj podrobno to vprašanje kar pa zadeva vprašanje, ki je postavil gospod Plut eh, in predvsem v zvezi z krediti malim in srednjim podjetjem in preglednost v zvezi s tem. Mislim, da nimamo veliko finančnih institucij, ki so pripravljene dati toliko informacij v zvezi z um, odobrenimi eh, posojili MSP-jem. In dejansko MSP-ji, ki so dejansko uh, koristili kredite strani EIB-ja, in sicer prek eh, bančnih posrednikov. Eh, to je znašalo več kot 6 tisoč malih eh, podjetij v letu 2010. Želel bi poudariti, še eh, tri značilnosti, eh, zaradi katerih je EIB eh, res edinstvena institucija. Prva značilnost, za razliko od tega, kar so, je povedal nekdo izmed vas, mi ne se ne poslužujemo denarja davkoplačevalcev. Ne zahtevamo niti enega cenka, centa iz žepov davkoplačevalcev. Ne uporabljamo torej sredstev davkoplačevalcev, poslužujemo se resursov, ki jih vsak dan zbiramo na a, finančnih trgih iz celega sveta. In torej je bistvenega pomena, da ohranimo bonitetno oceno AAA, kaj ti e, mi se sposojamo v Aziji, v Združenih državah, si sposojamo in s temi sredstvi potem lahko financiramo projekte po e, ugodnih pogojih edini proračunski učinek eh, je jamstvo, ki ga zagotavlja Evropska unija za politično tveganje, za eh, uresničevanje zunanjega mandata, ki ga imamo od parlamenta in sveta. In torej to ima določen strošek za evropski proračun, kaj ti eh, dobivamo 9 odstotkov celotnega zneska vseh posojil na podlagi zunanjega mandata in to dve leti po prvem izplačilu. In torej te te provizije eh, dejansko je potem treba vračati. In eh, kot eh, seveda učinek, seveda mi se ne poslužujemo jamstev, ampak dejansko to je torej strošek za evropski proračun, izdatek za evropski proračun je ničen. Torej mi nismo institucija, ki pomeni strošek za davke plačevalce. Druga značilnost, mi smo edina finančna institucija, ki je res evropska in sicer pri kateri so delničari vsi članice in izključno države članice Evropske unije. Mi smo edina edina finančna institucija, ki je eh, zakonito ob, eh, prisiljena na podlagi pogodbe, da finančno podpira politične cilje Evropske unije. Mi smo tudi edina finančna institucija, ki ne mora financirati projekta, razen če ni že unaprej prejela povoljnega mnenja Evropske komisije in Evropska komisija izrazi svoje mnenje potem, ko oceni ta a, eh, projekt strani vseh služb od konkurencije konkurence do okolja. In torej mi smo obvezani, da, zavezani, da striktno iz, izvajamo pravila in načela Evropske unije. Podvrženi smo nadzoru računskega sodišča, v kolikor to prive, pri, pre, predvideva tripartitni uh, sporazum. In naj dodam, da smo pripravljeni sprejeti tudi nadzor novega bančnega organa za uh, nadzor na evropski uh, ravni in vse, oziroma Evropske centralne banke in bi bili srečni, da smo podvrženi neki obliki bančnega nadzora. To počinjamo na posreden način in sicer s tem, da v našem revizijskem eh, odboru imamo posebne strokovnjake tudi za bančni nadzor, ampak ponavljam še enkrat, popolnoma smo pripravljeni sprejeti tudi nove oblike bančnega nadzora stranite nove eh, evropske entitete. In še zadnja značilnost, ki bi jo želel eh, izpostaviti, da zaključim, je, da je sredstvo, da EIB je res nekaj enkratnika, kar zadeva, za, kar zadeva njeno strokovno znanje. Mi smo, in to je, to je pomembno za banko, torej mi smo banka, ki zaposluje več kot 100 inženirjev, več kot 100 strokovnih, eh, strokovnega osebja, imamo torej določena znanja, strokovna znanja, ki so že priznana in dejansko smo poklicani, da nudimo tehnične eh, nasvete za projekte, ki jih ne moremo financirati, ker potekajo v regiji, ki je zunaj našega mandata. In torej mislim, mislim, da bi bilo res škoda, da se ne bi poslužili tega strokovnega znanja na nekaterih področjih, kot naprimer eh, mestni prevoz, eh, energetska učinkovitost, vodni cikl, podpora MSP-jem. Očitno je, da na teh področjih je EIB razvila strokovna znanja, ki so res edinstvena. In torej naj zaključim in povem, da bi bilo res škoda, ko ne bi res eh, popolnoma izkoristili tega potencijala in sicer v okviru nekega bolj simatičnega, bolj strukturiranega sodelovanja s Evropskim parlamentom. Postavili ste mi določena legitimna vprašanja, če financiramo bolj v Turčiji, ampak enostavno to je naš mandat, to je mandat, ki smo ga prejeli eh, skupno soglasno od sveta in parlamenta, ki, nam, ki, sta, ki sta nam dala misijo, da v večji meri financiramo države kandidatke in torej proporcionalno financiramo več v Turčiji in v, na Hrvaškem kot pa v drugih državah. Mi smo tam prisotni zato, da uresničujemo, izvajamo mandat mandat, ki nam je bil dan strani evropskih oblasti, predvsem strani sveta in parlamenta in mislim, da torej to utemeljuje in opravičuje to sistematično sodelovanje in to bi utemeljevalo tudi bolj sistematično sodelovanje z Evropskim parlamentom. Hvala lepa. Merci, and... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. In končno in zadnjo besedo o tej temi bo imel gospod Kutaš, naš poročevalec. Najlepša hvala Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti vsem kolegom, ki so prispevali k tej konstruktivni razpravi. Priznavam, da kljub nekaterim kritikam, gospod eh, predsednik Majštad, videli ste, da vsi naši kolegi priznavajo pomembno vlogo, ki jo lahko Evropska investicijska banka igra v trenutnem kontekstu gospodarske in finančne krize. Nobenega dvoma ni, da potrebujemo investicije, projekte, eh, trajnostni razvoj v Evropski uniji in menim, da bi morali imeti ambiciozne načrte. Ne sme nas biti strah predlagati kaj inovativnega. Prav tako želim, poudariti na koncu te razprave, da je zelo pomembno zagotoviti preglednost in pa boljše komuniciranje z vsemi evropskimi organizacijami. In na koncu, gospod predsednik Majštad, v imenu svojim, svojih kolegov vam lahko povem, da lahko računate na podporo Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Razprava o eh, poročilu dejavnostih Evropske investicijske banke za leto 2009 je s tem končana. Ura teče in zato gremo lahko naprej.